Gospod predsednik. Ponovno bomo začeli se sejo. Naj vas opozorim na sledeče. Poročilo Lavija, predlog spremembe proračuna, številka 1 2013, izdatke v zvezi s pristopom Hrvaške k Evropski uniji in pa poročilo Reimer Böge o spremembi medicinstitucionalnega sporazuma za dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in pa uh, o eh, tem, da je treba upoštevati potrebe po odhodkih eh, nastale zaradi Hrvaške Evropske unije. Torej, te dve poročili sta bili omaknjeni za dnevnega reda. Eh, v ponedeljek 10. junija je predsednik Evropskega parlamenta pojasnil to situacijo, kajti svet ni mogel eh, pravočasno sporočiti parlamentu stališča o tej zelo pomembni temi. Sedaj pa bomo nadaljevali z eh, glasovanjem in sicer po poenostavljenem postopku. Ja, tukaj imamo poročilo David Martin o umestnem sporazumu EES Srednja Afrika o gospodarskem partnerstvu. Glasujemo. Kdo je za? Proti.